dnevnega reda. Tukaj gre za vprašanje komisiji. Tema pa je rast v Evropski uniji. Najprej dobijo besedo avtori. Gospod eh, Malcolm Haber dobi besedo za dve minuti. Gospod predsedujoči, v veliko veselje mi je predstaviti to vprašanje. Vesel sem, da naša skupina predstavlja tiste, ki se bodo prvi oglasili. Mi smo prvi pripravili to vprašanje, kar pomeni, da smo resnično osredotočeni na pomen ustrežne politike na tem področju, na področju rasti. Ustvariti moramo delovna mesta v realnem gospodarstvu. Ta delovna mesta moramo eh, vzpostaviti tako, da ne porabljamo dodatnega denarja, da ne zapravljamo preveč. V svojih dveh minutah bom spregovoril o vseh elementih tega predloga. Najprej pa bi rad govoril o priložnostih Evropskega enotnega trga. Mislim, da se vprašanje kolega Krojcmana dotika iste teme. To je največja neizkoriščena možnost, ki jo imamo, zato da zagotovimo nova delovna mesta, zato da spodbudimo tista zelo pomembna mala in srednje velika podjetja. To so podjetja, ki vedno znova ustvarjajo nova delovna mesta in so jih ustvarila največ v vseh sektorjih v zadnjih letih. Področje storitev, naprimer. Tudi to področje moramo izkoristiti. Ampak kolegi in kolegice, številne in večina vlad ne izkorišča teh možnosti, ne uporablja urodi, ki smo jih že vzpostavili. Na to pa digitalni enotni trg preplavljen sem s poročili o tem. Vsak teden dobim novo poročilo, ki se nanaša na pomen investicij v digitalno infrastrukturo in eh, ki se dotikajo možnosti digitalnega enotnega trga. Zahvaljujem se komisarki Redingovi, Redingovi za njeno delo, ko je bila uh, odgovorna za to področje. Izkoristiti moramo te možnosti in povečati te naložbe. Spodbuditi moramo še več podjetij. In to je področje, rasti v našem gospodarstvu. Zadnje poročilo kaže, da je Evropska unija največje področje v svetu za e-trgovino. In to moramo izkoristiti. Kolegi in kolegice, sedaj imamo priložnosti, imamo orodja. Zakaj ne prepričamo naših vlad s pomočjo komisije in drugih, da uporabi, uporabijo ta orodja in ustvarijo ta nova delovna mesta in nove priložnosti? You, Hvala, kolega Harbor. Next time. Naslednji govornik je gospod Tomas Hendel. Gospod predsedojoči, spoštovane kolegice in kolegi, že leta doživljamo vrčevalno politiko, ki pa gre na škodo ljudi. In to ta hip v prav vseh državah članicah Evropske unije predstavlja recesijo oziroma žene nas v recesijo. Nekaj smo prezrli. Ljudje si ne morejo ničesar več privoščiti in ne ustvarjamo novih delovnih mest. Ampak sedaj raste sum, da rasti, da rast ne more sama nekaj povzročiti, ampak da bi morali zavreti varčevalno politiko. Rast je več kot samo mehurček, ki ga obljubljamo. Rast zahteva tudi programe. Videti pa je, da se iz preteklosti nismo ničesar naučili. V preteklem delovnem programu za leto 2012 Evropske komisije berem sledeče. Evropa ima moči, za katere se lahko zahvalimo eh, socialnemu gospodarstvu, zaradi česar smo dobili konkurenčno prednost in zato je lahko sedaj Evropska unija eh, vodilna pri novi industrijski revoluciji. Ampak kolegice in kolegi, to ne pomeni nič drugega kot eh, večje profitne stopne in pa slabši socialni položaj za državljane in sicer v istem tempu kot prej. Evropa pa potrebuje načrt za prihodnost, ki bo zajel tudi ljudi, ki, del, ki vključuje delovna mesta in ki pomeni to, da bodo ljudje lahko živeli zunaj revščine in to je zelo pomembno. In sem sodi tudi to, da se pomaknemo v smeri solidarne Evrope. To pa pomeni, da moramo izravnati tudi uh, bilančne eh, presežke in pa primankljaje. Potrebujemo tudi pravično davčno politiko, ki bo zajela tudi zelo premožne in ki bo uh, ustvarila tudi nove priložnosti za Evropo. Potrebujemo tudi ofenzivno industrijsko politiko, ki ustvarja delovna mesta tudi preko klimatskih sprememb in pa preko socialnega varstva. Uh, Pred kratkim eh, smo dobili tudi maršalov načrt eh, neke eh, institucije, ki bi ga priporočil parlamentu in komisiji. Če želimo biti na vrhu industrijske oziroma vodilni pri novi industrijski revoluciji, potem moramo hkrati omogočiti boljše življenje vsem državljanom, ne pa da se polnijo že pisamo piščice ljudi. In tukaj mora Evropski parlament ukrepati. Hvala lepa. Hvala lepa, gospode Hender. Sedaj pa gospa Ferreira za tri minute. Gospod predsednik. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Če si pogledamo gospodarsko situacijo v Evropski uniji, potem moramo to narediti objektivno. Ne smemo mahati naokrog z ideologijo in predstavljati neke lasne zamisli. S tem ne bomo ničesar naredili. Imamo krizo in politike jasne konsolidacije smo začeli uporabljati leta 2010. In to na zelo strok način v naših gospodarstvih. Rezultat je jasen. Leta 2011 smo imeli necela 7 odstotka eh, recesije v Grčiji. Portugalska je naredila točno to, kar je trojka želela. Rast je bila nič celih nič sedem, ampak dejansko je, eh, takšna je bila napoved, ampak v bistvu je, smo prišli do recesije minus nič celih nič sedem. Nekatere države so imele preseške, druge države pa deficite. To, Vrčevanje je bilo prekomerno, saj je nasplošno. Dobrim, močnim državam gre bolje, za celo skupnost imamo napoved necelih šest odstotka, ampak verjetno bo rezultat necela ena odstotka ali pa minus necelih nič šest odstotka. Napovedi torej niso prave nekaj ne deluje. Spremeniti moramo pogoje teh razprav. Nekateri pridobivajo, drugi izgubljajo. Vidimo, kakšni so rezultati naše politike in zato moramo sprejeti nekatere jasne sklepe. Govorimo o proračunski konsolidaciji, ampak potrebujemo revizijo infrastrukture. proračunska konsolidacija mora potekati tekom daljšega obdobja v prihodnosti. Potrebujemo minimalne obresne mere, ki, ki so nojne. Ne smemo dajati možnosti za dobiček tistim, ki omogočajo finančna sredstva tem državam v težavah. Zmanjšati moramo breme. To je tisto, kar moramo narediti v Evropski, v Evropski uniji. Krediti niso namenjeni realnemu gospodarstvu preučiti moramo industrijsko politiko, našo politiko na področju zunanje trgovine, ki je eden od ukrepov, ki jih potrebujemo v globaliziranem svetu. Vse skupaj pa moramo narediti tako, da ne bomo povečali bremena, s katerim se soočajo vsi akteri. To je moja prošnja. Ne smemo si zatiskati oči in uporabljati politike in se usmerjati proti ciljem, ki nimajo smisla, ki ne delujejo. Spremeniti moramo naš pristop, boriti se moramo pr proti brezposelnosti, proti pomankanju upanja. Vse to moramo ponovno pregledati. Hvala lepa, gospa Penela. Sedaj pa dobi besedo gospod Krojcman za dve minuti. Gospod predsedajoči, gospa komisarka Reding. Malcolmu Haberju dam prav. Dejansko imamo velike priložnosti pri nadaljem razvoju enotnega trga. Kajti tukaj dobijo priložnost ravno majhne srednje velika podjetja, ki lahko ustvarjajo nova delovna mesta. Paziti moramo na to, da odpravimo dodatno upravno obremenitev, kajti ta najbolj prizadane majhne srednje velika podjetja. Potrebujemo Evropski pakt rasti. In eh, Evropska investicijska banka lahko tukaj opravi zelo pomemben prispevek. To pa pomeni, da je moramo dati na razpolago zadostna financ, finančna sredstva. Ne potrebujemo razrednega boja. Mislim, da moramo eh, napraviti evropski delovni trg eh, bolj prožen. Imamo velike priložnosti v Španiji, naprimer brezposelnost med eh, mladimi, ki znaša 50 odstotkov in v nekaterih drugih državah 30 odstotkov. Pri nas eh, v Nemčiji pa iščemo delavce. Če bi torej lahko uskladili povpraševanje in ponudbo, potem bi tako dosegli velikanske priložnosti za ustvarjanje novih delovnih mest, tako pa bi se lahko znotraj evropskega prostora borili proti brezposelnosti. To je pomembnejše kot pa parole o razrednem boju in na tem moramo delati. Sindikati pa bi lahko na tem področju zelo veliko prispevali. Mislim, da moramo vlagati v infrastrukturne projekte. Zelo pomembno je tukaj telekomunikacije, energija, promet in sicer potrebujemo tudi zasebno udeležbo, kajti pogosto se računa, ali se investicija izplača ali ne. In zato je zelo pomembno, da ravno Evropske investicijske banke damo na voljo dovolj sredstev. Evropski pakt za rast bo imel možnost, če bomo odpravili vse negativne elemente v notranjem trgu. In naj se znova vrnem eh, k kolegu eh, eh, Haberju, Malcolmu Haberju. Mislim, da se tudi on prizadeva za resničen notranji trg, kajti tukaj bomo dejansko lahko ustvarili, kar je zelo pomembno, nova delovna mesta za evropejce. Hvala lepa. Kire, kire Gospod Krojcman. Se strinjate? Bi sprejeli vprašanje gospoda Hendla? Da, izvolite. Gospod Krojcman, ne vem, kaj ste menili z razrednim bojem v zvezi z mojim prispevkom. Če je razredni boj to, da zasebno premoženje stalno raste, plače drugot pa se nižajo, potem imate morda prav, potem ste pravilno razumeli to, kar sem imel v mislih. Er Kolega Hendel, to nima smisla rastom, rast delovna mesta ustvarja gospodarstvo in delovna mesta bomo ustvarili samo, če na trg pridajo evropske proizvodi. Le na ta način bomo ustvarili nova delovna mesta. Imamo 23 milijonov majhnih in, velikih, majhnih in srednje velikih podjetij, imamo pa tudi 23 milijonov brezposelnih. Torej, če bi ti, ta podjetja začela producirati, potem bi tudi rešili problem, problem brezposelnosti. In vedno znova ponavljam v Evropskem parlamentu. Če bi vse države članice lahko imele toliko besede kot dežele v Nemčiji, potem bi tudi imeli probleme. To, vi, to ni vedno najbolje, kajti to ne prenaša vedno rešitev. Hvala. Hvala lepa. Podpredsednica komisije, gospa Redenki, izvolite. Gospod predsedujoči, komisija je pripravila celostno strategijo za rast v Evropi. To je strategija Evropa 2020. Ne pozabite, pripravili smo tudi več pobud za spodbujanje rasti in novih delovnih mest, tako delovnih mest, tako kratkoročno, kot tudi srednjeročno. Pri tem pa smo ohranili celostno fiskalno disciplino. Sedaj moramo prednost dati izvajanju Evropske strategije za rast. Vse elemente imamo v naših rokah pripraviti je potrebno ustrezno izvajanje ukrepov. Imamo eh, pakt za rast in za nove delovne mesta, imamo enotni eh, akt za trg, številka ena in številka dve. In vse to lahko odpre vrata delovanja enotnega trga. To kaže tudi eh, letni pregled rasti. To so specifični cilji težave, ki jih imamo, lahko rešimo le tako, da poskrbemo za ustrezne strukture. Stabilizirati moramo evroobmoče, to je verjetno, če ne najbolj pomembna, pa ena izmed najbolj pomembnejših eh, tem. Omogočiti moramo ustrezno zaupanje. Brez zaupanja namreč ne bo naložb. Brez naložb pa ne bo možnosti za rast. Rast je odgovor na trenutne težave, s katerimi se sooča Evropa. Za vse nas je pomembno, da analiziramo to pot, da smo še naprej odločni, tako ko gre za odgovornost in ko gre za solidarnost. Potrebujemo nove reforme, zato da bomo ustvarili pogoje za trajnostno rast in za nova delovna mesta. Zato je komisija v letnem pregledu rasti za leto 2013 določen na naslednjih pet prednostnih nalog. Najprej diferencirana, rasti prijazna fiskalna konsolidacija, omogočanje normalnega kreditnega delovanja gospodarstvu, tretjič spodbujanje rasti in konkurenčnosti danes in jutri, četrtič boj proti brezposobnosti in socialnim posledicam krize in še petič modernizacija javne uprave. Na tem zadnjem področju lahko naredimo veliko napredka, naprimer pri področju javnih naročil, digitalizaciji javnih eh, uprav, zagotavljati moramo neodvisnost eh, pravosodnih sistemov, tako da bodo ti sistemi prispevali k rasti in zaupanju. To so prednostne naloge, ki so strukturne narave. Potrebovali bomo čas, da jih izpolnimo. Da bomo lahko obrali sadove, ki se bodo rodili. Potrebujemo tudi kratkoročne ukrepe, zato da bomo zagotovili ustrezne naložbe. In tukaj se na to dotaknemo vprašanja evropskega proračuna. Evropski proračun je v bistvu orodje za investicije, za naložbe posod po Evropi. Ne moremo govoriti o potrebi po rasti, brez da bi prepoznali pomen usmerjenih investicij. Evropski proračun je na evropski ravni najpomembnejši instrument za to ciljno usmerjeno eh, investiranje. Če želimo zagotoviti rast po celotni Evropi, potrebujemo proračun, ki bo zagotovil naložbe po celotni Evropi in tako bomo ustvarili ustrezne pogoje za rast. Zato nujno potrebujemo dogovor o večletnem finančnem okviru. Le tako bomo lahko v polni meri uporabili vse vzvode, ki jih imamo v Evropi za rast. Delovni program komisije za leto 2013 vsebuje ključne pobude za rast, ki že obstajajo, ter vsebuje tudi predloge za nove pobude. Komisija bo konstruktivno sodelovala s svetom in parlamentom, zato da bi vsi skupaj sprejeli te predloge. Mislim, da gre za vprašanje prioritete. Komisija se je izrazila tudi glede tako imenovanih fiskalnih multiplikatorjev. Potrebujemo ustrezne ukrepe za fiskalno konsolidacijo, še posebej pri tistih državah članicah, ki so izgubile dostop do finančnih trgov. Tam te države popol, nimajo izbire. Ne morejo prelagati in prelagati konsolidacije. Tiste države, ki imajo več fiskalnega manevrskega prostora, lahko avtomatični stabilizator prav tako odigra svoj, svojo vlogo. In pakt za stabilnost in rast dovoljuje takšno uporabo. Glede na trenutne presežke eh, računovodskih izkazov, je komisija pripravila pregled trenutnih preseškov. Rezultate bomo dobili v prvi polovici leta 2013. Ustrezno bomo vsem vključili tudi priporočila evropskega semestra. Dotaknila bi se rada še kapitalskemu povečanju Evropske investicijske banke. Formalno naj bi to povečanje kapitala za 150 milijonov evrov potrdili k malu in program kreditov za naslednje leto bo že vseboval to spremembo. Brez dvoma smo ekonomska unija, brez dvoma imamo lasno valuto, brez dvoma želimo ohraniti in poglobiti naš enotni trg. Ampak onkraj gospodarstva je naš cilj politične narave, socialne narave. In tukaj so naši državljani, državljake. Danes se bo srečal Evropski svet, ki bo govoril o splošni ekonomski in monetarni uniji. Komisija poziva vse voditelje, predsednike vlad in držav, da prisluhnejo glasu demokratično izvoljenega Evropskega parlamenta, ki predstavlja državljane in državljake. Še naprej moramo skupaj graditi Evropo. Evropo, ki je trdna, ki je solidarna, in ki ustvarja delovna mesta. Prisrčna hvala, gospa Reding. Sedaj pa so na vrsti govorniki v imenu političnih skupin. Najprej dobi besedo gospod Andreas Švab, Evropska ljudska stranka za dve minuti. Spoštovani gospod predsedojoči, gospa podpredsednica, kolegice in kolegi. Razprava o rasti v Evropi je gotovo bolj povezana s tem, kar je ravno kar omenila gospa Reding. To je bolj je to povezano s tem, kar je povedala komisarka, kar pa s tem, kar smo slišali na začetku. Problem je v tem, da nam ni uspelo izvajati ukrepov, ki smo jih že sprejeli. In kot je po pravici povedala gospa Reding, razlog ni ta, da imamo premalo uredb in direktiv. Iz mojega vidika, gospod predsedojoči, lahko dosežemo rast samo, če na podlagi socialnega gospodarstva ustvarimo okvir v celotni Evropi, ki v resnici deluje. Države, kot sta naprimer Grčija in pa Portugalska, če se vrnemo gospe Ferreiri, so uvedle reforme ki so vrhunske v Evropi, ki dejansko gredo naprej. OECD je pred kratkim Grčijo in Portugalsko uvrstila na vrh držav, ki izvajajo reforme. Evropsko pravo se nikjer ne izvaja tako hitro kot ravno na portugalskem in v Grčiji. In zato vidimo, da samo s tem ne moremo ustvariti rasti v Evropi. Sedaj gre za to, da tiste ukrepe, ki smo jih že uvedli, dejansko tudi pravilno uporabljamo in gospa Reding ima prav. Izvajanje je bistvenega pomena, zato pa potrebujemo delujočo javno upravo, zato pa nujno potrebujemo tudi upravo oziroma nadzor upravljanja na notranjem trgu, kajti najboljša pravila na nič ne koristijo, če jih ne uporabljamo na pravilen način. In drugič, rast lahko nastane samo, če bodo ljudje verjeli v gospodarski razvoj. In če bodo ljudje prepričani, da bodo ukrepi, ki smo jih sprejeli, posod, posod v Evropi delovali in da nas ti ukrepi uh, vodijo na pravo pot. Mislim, da ne smemo spremeniti smeri. To bi bilo napačno. Sedaj se moramo držati tega, s čimer smo začeli. Ljudi moramo prepričati, da so reforme, ki smo jih uveli, pravilne in da če jih bomo izvajali, bomo skupaj v Evropi vsi bolj konkurenčni kot na začetku. Hvala lepa. Hvala, Hvala lepa, gospod Švab. Gospa Ferreira, modri kartonček. Izvolite, gospa Ferreira. Gospod Švab, imela bi vprašanje za vas. Ali priznate, da je nemški presežek med drugim tudi rezultat dejstva, da um, uh, valuta, njena valuta ni bila um, uh, povzdignjena za razliko od drugih valut. Nemški uspeh je povezan tudi z dolgom, ki so ga prenesli drugim državam članicam in potem je to uh, koristilo vam. Spoštovana kolegica Freda, hvala lepa za to vprašanje. Nikoli nisem, se nisem zopestavljal temu oziroma nikoli nisem trdil, da eh, notranji trg eh, ni izredno pozitiven tudi za Nemčijo. In zato smo tudi za solidarnost. In prvi korak so reforme in eh, potem morajo slediti šele drugi ukrepi. Smo za enotno Evropo, za enotno in solidarno Evropo ampak sedaj ne moremo začeti s tem, da bomo kar ukinili ukrepe, ki smo jih že uvedli. Mislim, da se moramo držati tega, kar smo sprejeli. In vse ljudi v Evropi bi morali prepričati o tem, da je naša pot pravilna. In da, če se bomo držali te poti, bomo na zadnji dosegli tudi, tudi več solidarnosti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Švab. Sedaj pa v imenu socialistov gospod Ferkas, dve minuti. Gospod eh, Čerka, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospa komisarka Reding. Govorili ste o Evropi, ki ustvarja delovna mesta. Ampak problem je, da smo v zadnjih letih uničili dodatna dva milijona delovnih mest. Sedaj imamo številne dolgotrajno brezposelne, imamo pa tudi številne brezposelne mlade in problem je kroničen in strukturne narave. Poleg tega pa je tu še nekaj. Dajali ste, da moramo z ukrepi nadaljevati, ampak dokdaj, koliko časa še, gospa komisarka? Koliko časa bomo te ukrepe še izvajali in obremenjevali južne države s temi striktnimi vrčevalnimi ukrepi? ki pa nimajo nobenih spremljevalnih ukrepov. Koliko časa bomo še zbirali tragične podatke o rasti? Dokam bomo šli? Mislim, da se vedno znova zaletimo v zid, kajti svet in komisija vedno zauzameta državo, za katero pa nikamor ne pridemo. Beda in brezposelnost pa se bosta samo še okrepila. Govorili ste o evropske koheziji. Ampak kako naj se borimo za to, če ni sploh nobenih investicij, manj denarja kot prej? Kako naj sploh verjamemo v politiko, ki nas vedno globlje žene v revščino? Kot je dejala gospa Ferreira, to je problem povpraševanja, ne pa problem ponudbe. In to morate svojim kolegom povedati, gospa Reding. Če se bo v Španiji še bolj vrčevalo, potem bo povpraševanje še bolj upadlo in beda ljudi se bo še poglobila. Bodite prožni, gospa komisarka, in ne zapadajte ideologijam. Preberite si podatke. Hvala lepa, gospod Serkas. Naslednji pa je na vrste gospod Manders v imenu Alde, minuta in pol. Wel, Hvala lepa, gospod predsedujoči in gospa komisarka. Govorimo o rasti v Evropi. Potrebujemo več rasti, potrebujemo več delovnih mest. To so magične besede. Ampak mislim, da gre tukaj za zaupanje um, potrošnikov in pa za zaupanje v trg. Mi moramo zagotavljati, da bo vladalo zaupanje eh, med um, tržnimi udeleženci, da bodo sklenili posle. Ustvariti moramo pogoje, da se bo to lahko dogajalo in zakonodaja ki jo sprejemamo v Evropi, bi morala delovati, ampak videti je, da majhne in srednje velika podjetja zakonodaje Evropske unije doživljajo kot oviro. Tukaj je bilo govora o napačno izvajanih direktivah ali pa o direktivah, ki se v državah članicah izvajajo na različne načine. Mislim, da bi se morali osredotočati na uh, uredbe, ki se posod izvajajo tako in na, enakšen, na enak način. Če tega ne moremo zagotoviti, potem uh, bo prišlo do renacionalizacije. Morda bi bili tako lahko uspešni, tako bi si prihranili veliko denarja v Evropski uniji in morda bi bila potem pravila enaka za vse povsod. Subvencije morda niso najboljše. To pomeni, da podjetniki izgubijo svojo vitalnost. Govorimo o inovaciji. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Manders. Sedaj pa gospod Paksas, IFD. E Ena minuta. Ke, iš tiesų taupimo priemonės įtraukė. Gospod predsedojoči, resnica je, da so nas vrčevalni ukrepi a, zapeljali v še večjo krizo. Ali so evropske inštitucije a, naredile vse, da bi pomagale državljanom? Dvomim. Mislim, da sedaj, eh, zdaj se sedaj še več eh, izposojamo za to, da bi za nekaj eh, odstotnih točk dvignili BDP. -e. Smo na poti na vzdolj in zato si potem še več izposojamo, da smo potem stabilni in da potem lahko rečemo, da je vse v redu, da ni krize in da ni problemov. Mislim, da moramo jasno povedati, vrčevalni ukrepi niso nič doprinesli blagostanju. Kaj lahko storimo? Tri zadeve. Treba je spodbuditi proizvodnjo in treba je spodbuditi potrošnjo. In drugič, potrebujemo vrčevanje, ampak ne smemo vrčevati tako, da jemljemo ljudem. Mislim, da bi morale plačevati banke in mislim, da bi morali znižili, znižati upravno vreme. Poleg in tretjič, mislim, da bi morali investirati v socialne reforme. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je govornik v imenu Gue je gospod Huntis. Izvolite, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Gospa komisarka, spoštovane kolegice in kolegi. Morali bi govoriti o rasti v Evropi. To je bil namreč predmet vprašanj. Torej, rast v nasprotju za recesijo. Tukaj gre za velike razsežnosti. Še nikoli po drugi svetovni vojni ni bilo tako slabo. Poglejmo si podobe iz nekaterih južnih držav Evropske unije. Eh, podhranjeni otroci, družine, ki izgubljajo svoje domove, poznate te pobude in reakcija je rast. Ampak politika, ki se tukaj uporablja, krizo interpretira na različne načine. Imamo krizo liberalnih modelov in imamo neučinkovite politike. In to, kar eh, ste sedaj eh, najavili za dobrimi nameni na področju eh, politike rasti, so prazne besede. To je povsem neučinkovito. Primer, Grčija, ki je poskusni zajček za to politiko, da bi se izvlekli iz krize. Položaj se je samo poslabšal. Potem so tu še druge države, ki, kjer se izvajajo varčevalni programi in rezultate v celotni Evropi poznamo. O tem mi sploh ni treba govoriti. Poglejte si samo podatke Eurostata. Gospa komisarka, ali slišite, do kakšnih nasproti prihaja, kako kontroverzna je ta politika? Ko smo sprejeli večletni eh, program za Grčijo, je bilo tako, da. Eh, je v tej državi prišlo do 25 odstotnega upada. Eh, tukaj vlada tudi zelo eh, velika brezposelnost in tukaj se še bolj vrčuje. Potem pa slišimo, da drugače sploh ne moremo ravnati. Kako lahko računamo za rastjo? To velja tudi za druge države, če ravnamo tako. Drugič, kolega je pred menoj omenil reforme v zunih državah. Je pa kaj je mislil s tem? Politika obnove in pa konkurenčnosti zadeva ravno rast. Konkreten primer. V Grčiji je tako, da ne glede na to, da eh, so se plače znižale, podjetja še vedno propadajo, zato ker ni nobenega popraševanja. Torej, mislim, da bi morali ravnati drugače. Tako kot ravnamo sedaj, ne bomo nikoli dosegli rasti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo k nadaljnim govornikom. In najprej dobi besedo gospod Pavla Ranžel za dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči, gospa podpredsednica komisije. Najprej naj pozdravim sedanja prizadevanja, kar zadeva eh, tako besede kot eh, tudi dejanja. Eh, komisije na področju strategije za rast. Vedno smo odprti do te potrebe po zagotavljanju, do, po zagotavljanju rasti in prav gotovo obstaja taka strategija za rast. Naj povem, da eh, pravzaprav to umeščamo v časovni okvir, ki gre do leta 2020. Tu pa so tudi države, ki, kjer so velika tveganja in ki so še v posebej težavnem položaju, spričo dejstva, da njihova gospodarstva niso zdrava. Zato si morajo prizadevati, da izboljšajo situacijo, hkrati pa potrebujejo priložnost za rast zato da lahko ponovno uredijo gospodarske razmere. Tako da gre to pogledno za potrebno opozorilo. Tu je realnost eh, v, eh, naprimer, na Cipru, Italiji, eh, v Španiji, na Portugalskem, v Sloveniji in drugot. In potrebno je biti še posebej pozorni na te države, ne z vidika neke vrste korekcijske eh, strategije, temveč eh, v smislu zagotavljanja priložnosti za rast. Potem eh, tudi možnosti Evropske investicijske banke, kakor tudi instrumenta projektnih, projektnih obveznic na področju, kateri, ki si jih omenil. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Huang Gnok. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoči, gospa Reding, spoštovani kolegi. Komisar Oli Ren je v medijih govoril o pozitivnih očinkih. Gre za tezo, ki jo najdemo tudi v priporočilih, ki se nanašajo na to področju, vendar pa politika ne dosega pričakovanih rezultatov. Grčija, ki je zmanjšala svoje izdatke in plače in bi morala biti najkonkurenčnejše gospodarstvo na svetu, postaja najbolj eh, obupana družba v Evropi. Potem eh, rečeno je bilo, da eh, tudi eh, Komisar je tudi eh, povedal, da je multiplikator višji, kot je eh, bilo pričakovano. Če, je, če znaša 1,5 odstotkov, bi zmanjšanje pomenilo zmanjšanje BDP-ja za 15 milijard ali pa, ko gre za zaupanje v proračunsko konsolidacijo, tudi tu ni pričakovanih rezultat, rezultatov. Gospa podpredsednica, opažamo eh, pravzaprav, da eh, gre za zauzemanje za določeno eh, doktrino na tem področju. v vseh državah, kjer je konsolidacija bila upravljena v okviru zmanjševanja, ni pripeljala do dobrih učinkov, eh, kakor tudi ni omogočila zmanjšanje primankljajev. In vendarle eh, zadevni direktorat pocenjuje ali pa eh, zanemarja obstoj multiplikatorjev. Ali, gre, eh, ali je to pripisati znanstvenemu eh, zanemarjanju ali pa neokonservativnim politikam, zaradi česar eh, komisija tega ne upošteva, kot smo lahko ugotovili tudi s strani mednarodnega denarnega sklada. To, kar pomeni, da mora letna rast postati predmet tudi um, posebne analize. Kolegica Hirš, eh, sedaj dobite besedo za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedajoči, spoštovana gospa komisarka Reding. Sem podpredsednica odbora za zaposlovanje in seveda je ta tema rast zame zelo pomembna, kajti rast je osrednja tema v odboru za zaposlovanje. Za Najboljša socialna politika je, da ljudem ustvarimo delovna mesta. In zato moramo v našem odboru vedno znova paziti na to, da se ustvarjajo delovna mesta. In kdo ustvarja delovna mesta? Podjetja pravzaprav natančneje rečeno so to majhne srednje velika podjetja, ki dajajo na razpolago delovna mesta. Socialni programi so potrebni in pomembni, ampak lahko samo predstavljajo premustitev v določenem času. Zato je osrednjega pomena to, da ustvarimo okvirne pogoje za majhne in srednje velika podjetja. Ti pogoji morajo biti optimalni. Zakoni, ki pa jih že imamo, se morajo izvajati. Za majhne srednje velika podjetja je največja uvira ta, da se znajdajo pred izzivom, ko se morajo prilagajati novim standardom v državam članicam. To jim škodi. Zato moramo nujno paziti na to, da se končno izvajajo obstoječi zakoni, da se povsem izvajajo in da ukrepimo enotni trg in tako ustvarimo rast. Zlasti na medijskem področju. Tukaj je precejšen potencial, kjer bi lahko ustvarili visoko kakovostna in dobra delovna mesta. Hvala lepa, kolegica Hirš. Eh, Šumanski, Tadeo Šumanski. Kolega Tadeo Šumanski. Šumanski ima besedo. Gospod predsedujoči, ključno za prihodnost je delo. Brezposelnost mladih je rekordna v Evropi. Vse več je mladih, ki so mlajši od 25 let, ki je brezposelnih v Evropi. Ko govorimo o gospodarski rasti, ne smemo pozabiti na to eh, družbeno, skup, eh, druž, eh, družbeno skupino, ki jo predstavljajo mladi. Delovna mesta, eh, ki so na voljo, so omejena, kadar je rast počasna. Eh, in eh, to pomeni zelo veliko izgubo za gospodarstvo. Potem so mladi ljudje tudi nekvalificirani in težko je nekaterim vlagati v usposabljanje in izobraževanje zaradi rezov. upam, da bo evropska perspektiva dovolj ambiciozna. Hvala lepa. Naslednja govornica je gospa Zuber. Eno minuto. Hvala gospod predsedujoči. Če tudi se želimo prepričati same sebe, da bomo s politiko, davčno politiko, potem politiko konsolidacijo rešili te probleme, se zdi, da se ne zavedamo vseh razlik. Potrebno je zagotoviti ustrezno e, sposobnost in e, evropske družine, ki doživljajo eh, ki eh, trpijo zaradi situacijo, zaradi nižanja plač, nižanja eh, socialnih prejemkov. Vse to duši eh, družbo, kar pomeni, da se gospodarstvo, da to zelo močno vpliva na gospodarstvo in prispeva k recesiji. prihaja tudi do stečajev podjetij. Potrebno je obrniti ta trend in ulagati v produktivn sektor, zato da se lahko povečajo tudi plače, kajti vse to je zelo pomembno za vidika delavcev. Vprašanje je naslednje, ali komisija, svet in večina vlad, ali se strinjajo, da se tako usmerijo? Hvala. Hvala, gospa Zuber. Besedo dajem gospe Kraciji za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, eh, gospa komisarka, dragi eh, kolegi. Vsakokrat, ko tu razpravljamo, so tudi naša sporočila zelo zanimiva, kajti namenjena so tudi svetu, svetu, ki se bo v kratkem sestavil v Bruslju in vprašanje rasti ni nekaj, kar zadeva njih, pa, se pa je potrebno zavedati, da eh, gre za izjemno težko situacijo na te, v, v tem pogledu. Eh, rast pa je tudi potrebna hrbtenica za to, da bi lahko ponovno zagnali gospodarstvo, kaj ti državljani izgubljajo vero v Evropsko unijo. Zlasti se to dogaja v tistih državah, katere je, po katerih je najmočneje udarila kriza, naprimer v Grčiji. Tudi mladi izgubljajo zaupanje v prihodnost. Glede rasti za naslednje leto so, so perspektive slabše za mnoge države, temveč tudi za Evropsko unijo, saj smo pomembni partnerji. Potem naprimer tudi druge, tretje države, Kitajska, ki bo do leta 2030 postala najmočnejša država na svetu. Medtem pa bo prihajalo do pretresov marsikje po svetu. Želimo, Ugotavljamo tudi, da Evropi ni uspelo najti ravnovesja med varčevalnimi ukrepi, gospodarsko rastjo in socialno kohezijo. Prišel je trenutek, da vidimo, kako med prednostnimi nalogami Evropske unije v naslednjih letih lahko skušamo stanje popraviti. Ni namreč možno se sprijazniti s temi razlikami v Evropski uniji, vse to negativno vpliva na oživitev gospodarstva. potem ocena, naprimer dostopnosti, razlike za vidika dostopa do trga, delovnega, eh, do trga dela, kakor tudi vprašanje brezposelnosti, vse to pravzaprav zmanjšuje učinek prizadevan eh, držav članic. Brez, brez kohezije ne bomo dosegli ciljev unije. Hvala lepa, gospod Pol Rubik bi imel modri karton. Ste pripravljeni na to odgovoriti? Hvala lepa, gospod predsedojoči. Kolegica Kraca, v Bruslju sedaj potekajo pogajanja v svetu o strategiji Evropske unije 2020, pakt za zaposlovanje in rast, pa je tukaj poglavitni izziv. Ali menite, da program Horizon 2020, ko gre za financiranje majhnih in srednjih velikih podjetij, ali mislite, da bo tukaj svet postavil prioriteto, ki bo potem uh, upoštevana tudi v proračunu? Hvala lepa za to vprašanje. Dejansko je zelo pomembno. V celoti se strinjam s tem, kar pravite. Uh, Majhna in srednja podjetja bi morala uživati čim boljše ozračje oziroma klimo, tako na nacionalni ravni kot na evropski ravni. Govorim o dostopnosti in težav, ki so s tem povezane. Obstaja neenakomerna porazdelitev glede tega v Evropski uniji. Ravno na to sem opozarjala. In ravno pri primeru eh, SMP-ja ugotavljamo, da potrebujemo motor, ki ga predstavljajo, da lahko oživimo gospodarstvo. Naslednji govornik je gospod Dominici. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spomnili so nas eh, že na to, da je Financial Times objavil člen, ki po mojem predstavlja pravi intelektualni jezuitizem, jezuitstvo. In v tem članku lahko preberemo stavke kot so, eh, da, bi, da lahko država, naprimer, eh, na, eh, dobi pomoč, eh, da zmanjša svoje primankljaje, eh, potem naprimer v okviru nacionalnih proračunskih programov in podobno. In to, kar bralec prebere na ta način, ga napoti na sklepanje, da prihaja do napredka. So prav gotovo še nekateri dvomi, ki so v zvezi z vrčevalnimi ukrepi. E, in e, to e, nam, torej ob tem nam pride na misel, da se tu uporablja posebne pristope, ki jih poznamo še iz preteklosti v Grčiji. Gospod predsedujoči, potrebno je ostati pri začrtani smeri, vendar ne govorimo o tem, govorimo o konservativnem establishmentu v Evropi, ki nas pominja na tisto, kar smo že imeli v 18. stoletju z jansenisti. In sicer tisti, ki se zauzemajo za eh, strogost na nek način se zauzemajo za večjo popustljivost. In eh, na ta način želijo povedati, da se je potrebno zauzemati še za neko tretjo pot. Vendar mislim, da je potrebno ostati realistični, realistični in upoštevati začrtane cilje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Domenici. Na vrsti je sedaj, sedaj gospod Aylward. Hvala lepa. Spregovoril bi o pomembnosti Eh, tako eh, evropskega notranjega trga kot eh, potrebe, da se spodbuja rast. Upoštevati je potrebno vse večjo brezposelnost mladih. In brezposelnost je bila 22 odstotkov, marsikje pa celo 35 ali 40 odstotkov. Pri nas se je potrojila na jerskem poletu po. Letu, po letu 2007. Eh, In ehm, tu so tudi pomankljive priložnosti za, eh, za usposabljanje. Mnogi se soočajo z dolgoročno brezposelnostjo in eh, s socialnimi problemi. Govori se celo o izgubljeni eh, generaciji. Zato je potrebno predvideti vsakršne ukrepe na vseh eh, ravneh da bi se to izboljšalo. Kajti pred to generacijo je pravi začarani krok morajo imeti priložnost, da prispevajo gospodarstvu in uh, imajo tudi pravico uh, do, uh, do ustreznega vodstva. Gre za pobudo, ki pomeni tudi uh, zavezanost, ki jo morajo izraziti uh, vo vodstvene strukture ne smemo samo govoriti. E Hvala lepa, gospod Aylward. Naslednja govornica je gospa Anderson. Ima eno minuto. Famine is forcing millions onto the dole, reducing living standards and milijone eh, ljudi se je znašlo v eh, situaciji in eh, prav tako so vsa ta bremena, ki so na ramenih davkoplačevalci, bremena, ki povzročajo zamrznitev gospodarstva, ne le, da se ne rešuje probleme, temveč se jih še zaostruje. In banke, če bi enostavno dobila navodila, da investirajo v rast in zagotovijo ustrezni kapital za, za ustvarjanje delovnih mest. In ovira k rasti ni pomankanje fiskalne discipline ni mogoče urejati stvari, eh, ko imate upraviti z množično brezposelnostjo. Če boste investirali v delovna mesta, pa lahko pri, ponovno zagotovite rast in sicer do vzdržne ravni. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Ulskov, ki ima besedo in minuto in pol. Hvala lepa. Vsi vemo, kako je prišlo do te krize, kako je nastala eh, z eh, reguliranjem eh, trga v ZDA, potem pak stabilnosti, ki se ni obnesel in ki smo si ga sami oblikovali vendar pa so načini za izhod iz krize. Potrebno je podpreti države članice s sklepi na ravni Evropske unije. Potrebno je izkoristiti dejstvo, da je še veliko neizkoriščenih potencijalnih sredstev in tako, da bi lahko na ta način vlagali v prihodnost ob upoštevanju eh, tudi okoljskih eh, vidikov. Eh, in uh, sicer, da bi preprečili, da se kriza še zaostri. Ne gre samo za politične cilje, ko govorimo o klimi. Gre tudi za politične in socialne cilje. In v zadevni eh, direktivi, naprimer, smo zapisali pravice delavcev, vendar ne, more, eh, ne moremo konkurirati kitajskim delavcem s tem, da zmanjšujemo plače ali pa, naprimer, da se opredeljujemo za proizvodnjo, ki ni okoljo prijazna. V Evropi moramo slediti smeri, eh, ki pomeni kvalificirane delavce, ki uživajo močne sindikalne pravice. Hvala lepa. Hvala lepa. Na vrsti je gospa Silvija Adriana Tikao. Eno minuto in pol. Hvala lepa. Hvala, eh, gospod predsedujoči. To vprašanje je izjemno pomembno, žal pa je leta 2011 socialna izključenost eh, eksponenčno narasla v Evropi. In menim, da Evropska unija potrebuje proces ponovne industrializacije, kajti le tako bo možno priti do delovnih mest in do rasti. Evropska unija je sestavljena oziroma ima 500 milijonov prebivalcev. Leti potrebujejo delovna mesta, ki so odraz njihovih kvalifikacij. Vrčevalni ukrepi ne bodo pripeljali do gospodarske rasti in pozdravljam, da bo davek na finančne transakcije pripeljal do situacije, ko bo eh, možno eh, razreševati te probleme. Hvala. Hvala. Eh, sedaj smo pri postopku Catch the Eye. Dve osebi ste se priglasili v tem okviru. Gospod Luhan. Hvala. In gospod predsedujoči v času te finančne krize Evropa bolj kot dajkoli potrebuje, nujno potrebuje ukrepe v podporo oživitvi gospodarstva kar pomeni tudi ustrezno sodelovanje med komisijo in Evropskim parlamentem pri iskanju rešitev, zlasti spričo tega, da se mora eh, se mora komisija zlasti spopasti eh, z tveganjem eh, deindustrializacije Evrope. Brez tega ne bo moč razrešiti krize. Prišlo je do zmanjšanja industrijskih investicij, eh, in sicer celo do ravni 2 odstotka BDP-ja. Vendar potrebujemo nova delovna mesta v industrijskem sektorju, če želimo ostati in še naprej konkurirati vele silam. Sicer bo naša vloga eh, globalnega akterja pravzaprav pripadala preteklosti. Besedo ima Pol Rubik. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Odbor Evropskega parlamenta za znanje in tehnologije je predstavil številne povdarke, ki, bi bili, ki jih potrebujemo v Evropski uniji. Torej, gre za to, kakšne tehnološke opcije imamo pri mobilnosti. En program bi bil lahko povezovanje Evrope eh, ali pa digitalizacija. Tukaj bi lahko dosegli napredek, pa tudi Evropski inštitut za tehnologijo kako lahko širimo znanje, znanost v Evropi. Od vrca do univerz. Kako bi lahko predstavljali znanost v teh inštitucijah? In končno, kako bi lahko poleg mobilnosti spodbujali vire v Evropi in sicer bi lahko izboljšali um, verige uh, dodane vrednosti in na ta način uh, okrepili nova delovna mesta. Konec koncev je tukaj tudi internet in še kako bi lahko ohranjali zdravje ljudi v Evropi. Z vsemi temi programi na teh področjih bi lahko um, dosegli um, velik prispevek. Hvala lepa, gospod Robih. Eh, in sedaj dobi besedo gospod Koferati. Grazie, presidente hvala lepa gospod predsedujoči tu sta dve težavi gospod komisar pri tej krizi veliko težav veliko problemov je bilo že omenjenih e, ta pa se mi zdi posebno nevarna pomankanje rasti torej prenizka rast in zaradi tega e, premalo delovnih mest In eh, to vodi k revščini in to je postal velik problem v velikem delu Evrope. Revščina je res nevarna. Uvozili smo fenomen iz ZDA, tega je nismo prej poznali in eh, sedaj imamo revne med zaposlenimi. Nekatere ženske ne morejo dobiti dobro plačanih del, vendar vse eno se zaposlijo, vendar prejemajo plače, ki so pod pragom revščine. Naše politike niso dovolj ustrezne in potrebujemo posebne politike za boj proti temu pojavu. Hvala lepa, gospod Masi. Hvala lepa, predsedujoči. Vrčevanje je absurdno v tem trenutku, zato bi morali najprej razmisliti o tem, kakšne so pravzaprav korenine Evrope, naše korenine. Evropa je nastala na podlagi premoga in jekla. Mislim, da bi morali braniti evropsko industrijo jekla in premoga, ne bi smeli dopuščati delokalizacije. To je vse. Hvala. Hvala lepa. Kolegice in kolegi. Sedaj bomo prekidili zasedanje do glasovanja, ki bo se začelo ob 12. Predtem pa bi vam vseeno eh, želel zaželeti srečno novo leto, vesele božične praznike.